Čana. Sedaj pa je čas za naslednjo točko na njem redu in to so enominutni govori. Uh, first speaker. Začeli bomo z gospo Šojdrovo.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 Eh, čeprav se je izkazalo, da ta sistem kvot, ki smo ga na hitro sprejeli, ne deluje. Na Češkem smo prostovoljno sprejeli nekaj beguncev, čeprav v manjših eh, številih kot v Nemčiji in drugih državah. Podpiram ustanovo, ki skrbi za več kot 150 eh, iračanov, našla jim je mesta pri družinah. Eh, torej gre predvsem za kristijane, ki so zbežali iz eh, Iraka. Veseli smo, da jim na ta način pomagajo. No, veliko je tukaj tudi nasprotovanja, ampak vseeno je zaznati tudi vedno več solidarnosti. Bolj kot bomo v Evropi dosledni pri reševanju begunske krize, bolj se bodo tudi države odločale za sprejem tih ljudi. Hvala, gospod Caputo. Il sistema balneare italiano affonda le radici nella tradizione. V Italiji imamo v obaljnih krajih družinska podjetja, ki so vlagala v hotele, eh, to je določena kultura, ki jo poznamo v Italiji, pokriva 7000 podjetij, približno 80 eh, tisoč ljudi dela v teh podjetjih in eh, te družine, ki delajo na obali, se morajo sedaj odreči svojim podjetjem, svojemu poslu. Ne branimo jih eh, na sodiščih, ne branimo jih na Evropskem sodišču. Eh, šli so na eh, sodišče zato, ker želijo na nek način rešiti vprašanje te direktive. Potrebujemo ravnovesje ljudje morajo imeti možnost, eh, da živijo svoje življenje in eh, svoboda gibanja škodi družinskim podjetjem v teh obaljnih krajih. Potrebujemo ustrezno eh, ravnovesje. Zaščititi moramo pravice teh družinskih podjetij. Gospod Džambacki. Najlepša hvala gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, šokiran sem. Zaradi nečesa, kar se že več eh, mesecev dogaja na meji med eh, Bolgarijo in Grčijo. Grški kmetje so blokirali to mejo in rezultat je ta, da so bolgarski podjetniki v velikih težavah. Eh, drugi ljudje, naprimer iz Avstrije in drugih držav, so prav tako v težavah. Eh, v mislih imam naprimer tovornjakarje, voznike tovornjakov. Prosim komisijo, da naredi naslednje. Prosim vas, da ukrepate, da najdete hitro rešitev za to uh, blokado. Mislim, da bi morali spoštovati evropske pogodbe in pravila. Številne uh, pogodbe, naprimer PDEU, so kršene bodi si obstaja svoboda gibanja, bodi si te svobode ni. Drugače Evropska komisija ni uporabna. Hvala. Hvala lepa, gospođo predsjednice, kolegice in kolege. Prometno povezivanje z. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Povezave med Zahodnim Balkanom in Evropsko unijo je, so zelo pomembne. S tem bomo povezali te regije, bolje se bomo razumeli, boljši bodo naši odnosi. Zato sem pred nekaj meseci skupaj s kolegi poslanci iz Evropskega parlamenta eh, podal izjavo o razširitvi mreže TNT na eh, države Zahodnega Balkana. Na začetku tega meseca se je komisija eh, odločila, da sledi tem ciljem, ki smo jih izpostavili. Pozdravljam to odločitev, eh, izjava, ki smo jo eh, predstavili, pa se še vedno lahko podpiše. Hvala. Hvala, gospod Krisogonos. Hvala lepa. Trenutno vidimo, da vse koncepte solidarnosti teptamo z, z nogami. Uh, Odločitev avstrijske vlade je sedaj privedla do tega, da bodo begunci ostali v balkanskih državah. Številne sploh še niso članice Evropske unije, ampak vse skupaj, eh, vse ta problem je skrčen sedaj na to, da bi Grčija morala zaščititi zunanje meje Evropske unije. Ampak nišče nam ni povedal, kako naj to naredimo. Dejansko Grčijo od Turčije loči samo uh, ozek pas. Kako naj zaščitimo to uh, mejo, tako da ljudje več ne bodo mm, umirali v morju? Turčija dopušča tihotapske združbe, krši svoje pogodbe z Evropsko unijo. Uh, to se mora nehati, končno potrebujemo evropsko rešitev tega problema. Hvala, gospod Dali. Kolegi in kolegice, že nekaj eh, mesecev je pod vprašanjem eh, ženska stvar. Gospe in gospodje, to je tampon. Tampon eh, ženskam omogoča, da svobodno živijo svoje življenje tudi tekom menstruacije. Pod vprašanjem pa so takšni higienični proizvodi, kot je tampon. Na vkljub protestom tistih, ki so eh, pozvali k preglednosti industrije, k označevanju uh, sestavin v teh proizvodih, industrija ne reagira. Kljub temu, da nimamo nacionalne in evropske zakonodaje. To je težava. Evropska komisija je dejala, da ne razmišlja o novih pravilih. Marca nas čaka uh, dan žensk. In zato moramo braniti te pravice, ki očitno niso prioriteta za komisijo. Prosim komisijo, da zaščiti ženske in da uvede pravila, s katerimi bomo pokrili uh, to področje. Hvala. Batten. Gospod Batten. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Tekom današnje razprave sta gospod Tusk in gospod Juncker dejala, da če eh, Britanci glasujejo, da bodo ostali v Evropski uniji, da bodo ukrepi iz sporazuma, ki smo ga dosegli, zahtevali zakonodajo. Ampak gospod Tusk se je razkril, ko je dejal, da upa, da bo sprejeta zakonodaja. Spremeniti bo treba direktivo o prostem gibanju kar je eh, bistveno načelo, temeljno načelo Evropske unije. Parlament bo lahko zavrnil ali pa spremenil vsebino sporozuma. Šele po referendumu bomo bo vedeli, eh, kaj se bo dejansko zgodilo. Gospod Cameron eh, prodaja mačka v žaklju. Pravo vprašanje je, če Britanci želijo, da je njihova država zgolj ena od regij združnih držav Evrope oziroma če želijo, da spet postanemo neodvisen narod, ki nadzoruje samega sebe. Pozivam jih, da glasujejo uh, proti članstvu. Okay. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Tokeš. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Družina in zakon sta enota, ki je že dolgo eh, na udaru. Neka eh, romunska nevladna organizacija predlaga spremembo romunske ustave, ki pravi, da je zakon Eh, zakon moškega in ženske. Ne smemo dovoliti, da neresnične reference na svobodo eh, človeka in na enakost med spoloma eh, prevagajo nad naravnim redom. Na deset tisoče ljudi je demonstriralo, pozivam vse kolege in kolegice, da podprejo našo zdravo evropsko družbo in zaščitijo družino eh, kot eh, zakon med moškim in ženskom. Uh, Madam Rozier. Gospod Rozier. Bonsoir. Dobro večer. Pred približno šestimi meseci je bilo izglasovano poročilo v tem parlamentu. Prosili smo Evropsko komisijo, da spreme zakonodajo in prepozna eh, neprehrambene geografske označbe. Gre za nekaj, kar zadeva večino našega ozemlja. Gre namreč za eh, zaposlovanje, gre za tradicionalne proizvode, ki jih eh, imamo. V tem kontekstu mednarodne konkurenčnosti je to nekaj izjemno pomembnega ko želimo podpreti mala in srednja velika podjetja, ko želimo zagotavljati delovna mesta, potem je res treba nekaj narediti na področju geografskih označb. To je dobro za eh, MSP, to je dobro tudi za potrošnike, ki imajo na ta način jamstvo za proizvode, ki jih eh, kupujejo. Že nekaj let imamo v rokah eh, študijo, ki pokriva oziroma ki kaže, kako pozitivni so učinki takšne zakonodaje. Prosim komisijo, da prevzame svojo odgovornost, ki uh, Eh, jo ima in da razvije strategijo eh, za notranji trg v eh, tem smislu. Hvala. Hvala, gospod Demesmaker. Collega's, wie zwijgt, stemt toe. En wie zwijgt over onrecht, is mede. Collega. Kdo ob nepravici molči, je kriv in Evropska unija molči in to v vseh jezikih. In sicer spričo turškega nasilja nad kurdi. Res sem razočaran nad odgovorom visoke predstavnice in odgovorom eh, eh, predsednika NATO. Erdogan eh, strelja na kurdske bojevnike, ki se borijo proti ISIS-u. Turčija se je odločila za napačen boj v lastni državi. Erdogan požiga kurdska mesta in vasi. Eh, pri nasilju ne razlučujejo med, eh, med otroci, ženskami, moškimi, starejšimi ljudmi, eh, ljudi zapirajo v hiše, hiše jim zažigajo. To je res nespremljivo, ampak ne Stolenberg, ne gospa Mogherini nimata poguma za to, da bi poklicala Erdogana k odgovornosti. Hvala lepa, gospod Salimovič. Hvala lepa. Eh, pridržitveno, sporaz, pridržitveno stabilizacijski sporazum za Kosovom je izrednega pomena. To omogoča možnost bolj demokratičnega in naprednega Kosova. Ampak medtem, ko tukaj razpravljamo, je ta sporazum ogrožen. Opozicija meče um, souzivec v parlament, eh, protestirajo proti dejanjem eh, zakonito izvoljene vlade, ki želi izvajati zahteve iz sporazuma. Evropski parlament in Evropska komisija bi morala poslati jasen signal. Normalizacija odnosov med Kosovom in Srbijo in pa spoštovanje manjšin je predpogoj za integracijo Kosova v Evropsko unijo ta sporozum je treba spoštovati ne glede na to, kdo vlada Kosovo. Z takšnim signalom bi povedali, da je evropska integracija Kosova bolj pomembna kot pa notranji boj za oblast. Integracijskih procesov ne bi smeli izkoristiti v napačne namene. Hvala lepa, gospod Huaristi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, kršene so osnovne pravice na tisočih delavcev, ker multinacionalke um, skušajo izriniti proizvodnjo eh, iz uh, naše regije. Gre za popolni socialni dumping, uh, zato ker uh, multinacionalke ne razumejo, da, delav, da delavci niso nekakšen, eh, nekakšno blago, s katerim je možno trgovati. Eh, skratka, treba bolj zaščititi delavce, ne pa ta en procent, eh, ki ga predstavlja elita. Next speaker, Mr. Winkler. Gospod Winkler je naslednji. Uh, thank you, thank you very much, madam chair. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. 21. februarja smo praznovali um, dan materinega jezika. Nažalost pa so v romunskem parlamentu sprejeli nov predlog zakon, zakona, ki omogoča mačarski manjšini, da uporablja svoj jezik. oziroma jo ja hočejo prepovedati uporabo tega jezika. To ni v skladu z temeljnimi svoboščinami in vrednotami Evropske unije ali pa z romunsko ustavo. Želim uh, zagotoviti, da se to v Romuniji ne bo zgodilo. Ne morete sprejemati zakonov, ki so nacionalistični in ki izključujejo narodne manjšine. To je predlog, ki bi ga morali vreči v koš. Eh, gospa dăncilă Hvala lepa. Romunske davčne oblasti so pozvale pet uh, televizijskih programov naj se odpovejo svojim dejavnostim, um, vključili so jih v postopek kazenskega pregona. Pred uh, zakonom smo vsi enaki, sedaj želijo izvajati sklep sodišča, ampak uh, Atene 3 še vedno niso zaprli, nihče tudi ni raziskal, kaj se dogaja v tej televizijski hiši no, eh, pet uh, programskih hiš bi moralo sedaj zapustiti ta sedež, uh, ne morejo več oddajati svojih programov, torej mediji so, so žrtve zastraševanja, pravzaprav gre za spodkopavanje svobode izražanja, svobode medijev. Ne more biti tako, da bi pet. Uh, televizijskih hiš moralo kar naenkrat v nekaj dneh eh, spremeniti svoj sedež. Migranska kriza načela je evropsko jedinstvo. Hvala lepa. Begunska kriza je načela evropsko enotnost. Dublin je padel, sedaj je ogrožen tudi Schengen. Eh, ta kriza je zelo huda že od vsega začetka. Nismo vedeli, kako se naj eh, odzovemo. Ugotavljam, da tudi danes še nimamo ustrezne rešitve, ni evropske solidarnosti, ni evropske skupnosti. Nespremljivo je, da. Eh, države, ki so na, begunski, torej na, na tem begunskem koridorju, ki spoh niso članice Evropske unije, naredile več kot pa 28 držav eh, članic bogate Evropske unije. Potrebujemo več solidarnosti, več skupnosti, kaj ti sicer bo ogrožen celotni evropski projekt. Thank you. Madam Anderson. Hvala lepa, gospod Anderson. Ta teden bom odboru Libe posredovala uh, mnenje za zaščito oseb z invalidnostmi. Šlo bo za promocijo različnih uh, pravic, vključno s polno implementacijo priporočil OZN za takšne osebe, potem Evropskega zakona o dostopnostmi uh, oziroma dostopnosti za osebe z invalidnostmi. Uh, Eh, prav tako bomo zahtevali popolno izvedbo eh, pravic eh, ljudi z invalidnostmi, kot tudi migrantov in pa drugih ranljivih oseb. Naša zakonodaja zahteva popolno enakost vseh, vključno z ranljivimi skupinami, ljudmi z invalidnostmi delegacija Šenfina in pa delegacija Gue in Engele ima tega v izobilju. Hvala lepa. Uh, next speaker, mis... Gospod Polčak. Děkuji. Hvala lepa, gospod predsedujoča, za besedo. Rad bi spregovoril o najbolj perečih problemih, s katerimi se sooča trenutno Evropska unija. To je problem eh, terorizma. Slišali smo veliko o tem, da se moramo soočiti in obravnavati vzroke, ne pa posledice. Ko gre za vzroke, je pomemben dejavnik eh, razvoja terorizma politika Saudske Arabije. Prej sem se nekoliko obotavljal, da bi to tako jasno povedal. Eh, zdaj pa tega enostavno ne morem več. Ni dvoma, da ta država, Saudska Arabija, intelektualno in pa finančno pomaga terorističnim skupinam. Saudska Arabija je sedaj v senci islamske države. Ne moremo se slepiti, da je vse v redu. Uh, signal moramo poslati Saudski Arabiji, da je nespremljivo, da še kar naprej podpira eh, teroristične skupine. To njeno ravnanje je zagotovo nerav, nevarno in na to se moramo ustrezno odzvati. Vse to je povezano tudi s tem, kako neodvisni so v medijih, torej kako neodvisni so mediji. Mediji bi morali imeti ustrezno neodvisnost, morali bi imeti možnost, da se neodvisno tudi odzivajo na dogajanja in da se hitro odzovejo, kadarkoli pride do kršitve svobode govora in svobode medijev. Naloga novinarjev je neodvisno poročanje in zato jih je treba tudi ustrezno zaščititi. V Romuniji je prišlo do tega, da so številni mediji bili pozvani in se je od njih zahtevalo, da se preselijo, da spremenijo svoj sedež. Rada bi se izrazila za to, da preprečimo omejevanje svobode govora in pa medijev, uh, saj je ta svoboda vključena v osnovnih dokumentih Evropske unije. Hvala lepa, gospod Buda. Gospe in gospodje, evropski vodje in pa odgovorni iz 28 držav članic so se zedinili o kompromisu, čimer bi preprečili brexit. Kar se tiče socialnega turizma, tukaj seveda ne morem biti proti. Ko pa gre za zaščito ljudi oziroma ko gre za zaščito otrok, to pa je vprašljivo. Otroci, eh, ki so ostali v domovini, njihovi starši pa delajo eh, druge, že tako in tako trpijo. Dejstvo je, da njihovi starši kot delodajalci plačujejo davke in prispevke v Združenem kraljestvu, zato bi eh, morali biti njihovi otroci tudi upravičeni do ustreznih prispevkov. To vrstni delodajalci koristijo gospodarstvu Združenega kraljestva. Ko gre za otroške eh, dodatke, je treba Združeno kraljestvo pozvati, da plača oziroma da plačuje eh, to vrstne prispevke tistim, ki delajo trenutno v, na njenem ozemlju. Hvala lepa, Štefanec. Jeklarski trg v Evropi zaposluje ogromno število ljudi. To je pomemben sektor tudi na slovaškem, saj zaposluje več kot šest odstotkov našega prebivalstva. Naša podjetja se morajo pri tem držati visokih standardov. So pa podvržene konkurenciji iz Kitajske. E LS je sprejel predloge konkretnih ukrepov, ki jih je v zvezi s tem tudi posredoval komisiji. Komisija se zaveda težav v jeklarstvu vendar pa bi morala pri tem bolj aktivno odreagirati. Podobno velja za sektor aluminija. Ukrepi v obeh panogah bi morali biti koordinirani v celotni Evropi. Treba je hitro zagotoviti ustrezne uh, zaščitne ukrepe. Hvala lepa, gospod Ola. Junija bodo Britanci morali odgovoriti, če želijo ali ne ostati v Evropski uniji. Tukaj imajo svoje mesto, ampak ne, eh, ne glede na ceno, ki jo moramo plačati za to. Ne smemo dovoliti, da pride do neenakosti med evropskimi delavci, do diskriminacije. Vlada, ki noče sprejeti eh, evra, želi vseeno upravljati eh, z evroobmočjem. Tisti, ki želijo tesneje sodelovati, morajo imeti za to možnost. Ne smemo pa dovoliti, da bomo prišli v začarani krok, ki bo povzročil, da druge države zahtevajo uh, lastno, uh, lastne posebne situacije. To bi škodilo evropskemu projektu. Evropski projekt uh, eh, temeli na skupnih vrednotah, na solidarnosti, na človečnosti in to je bistvenega pomena. And, uh, last speaker, zadnja govornica, gospa miriada. Hvala lepa. Irski teden nam zmeraj omogoča, da praznujemo naš jezik in pa vpliv, ki ga ima jezik na našo kulturo. Na Irsko je treba gledati in jo obravnavati enako, z enakimi pravicami, ko gre za naš jezik. Pozdravljam tiste, ki so v Evropskem parlamentu izkoristili možnost, da govorijo v irskem jeziku. Radi bi razširili uporabo našega jezika. V tem trenutku so na obisku v Evropskem parlamentu učenci oziroma dijaki, ki tukaj lahko uporabljajo irski jezik. Upam, da jim bo to omogočeno tudi v prihodnje. Jaz in pa drugi člani Sinn Fena se zauzemamo za to, da bi omogočili nadaljni razvoj in pa uporabo irskega jezika. Nočemo, da bi bil to drugorazredni jezik oziroma da bi nanj gledali kot na manj vrednega. Uh, angleščini. Hvala lepa. S tem zaključujemo enominutne govore. Še informacija. In sicer skupine GUE. Prejela sem.